predložen v odobritev na začetku naslednjega zasedanja. Če nihče temu ne nasprotuje, bom resolucije, ki so bile sprejete, posredoval osebam in gremijem, ki so imenovane v teh resolucijah. S tem zaključujemo oziroma prekinjamo to uh, srečanje. Želim vam srečno pot domov in lep vikend.